pozdravljeni, gospe in gospodje. Zelo sem zadovoljen, da lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. To je ustno vprašanje svetu, ki zahteva odgovor. Gre za smrtno kazen. Besedo dobi poročevalec iz Evropskega parlamenta oziroma poročevalka, gospa Elena Valenciano. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 10. oktobra bo potekal Svetovni dan boja proti smrtni kazni. To je priložnost, da Evropska unija potrdi svojo vodilno vlogo pri prizadevanjih za odpravo smrtne kazni in uvedbo moratorija na usmrtitve kakšno je trenutno stanje. No, novice so delno dobre, ampak veliko je tudi slabih novic. 58 držav po svetu še vedno uporablja smrtno kazen. 22 je leta 2014 usmrtitve tudi izvedlo. Žal je število usmrtitev v nekaterih izmed teh držav v zadnjih letih še vedno visoko ali pa se je znatno povečalo. Nekatere države ne poročajo o smrtnih kaznih, to sta Kitajska in Vietnam, to sta praktično partnerici Evropske unije in skrivajo podatke o tem. Mislim, da bi morali zahtevati podatke o tem, kaj ti statistični podatki iz Kitajske, če jih ni, spodkopavajo statistične podatke na globalni ravni in brez tega ne moremo oceniti stanje na globalni ravni. Evropska unija ima pomembne odnose s temi državami in zahtevati bi morali točne podatke o številu ljudi, ki jih usmrtijo in o uporabi smrtne kazne v civilne in vojaške namene. Število smrtnih kazni izvedenih seveda je padlo za 20 odstotkov v letu 2014, to pa velja samo za tiste države, za katere podatke imamo. Drugače pa se je v nekaterih državah število smrtnih kazni povečalo. Vodi Iran z 289 napovedanimi usmrtitvami leta 2014 in Saudova Arabija z 230 v tem letu. To je bilo leto 2014. Naša največja zaveznica ZDA se prav tako uvršča zelo veli, visoko na tej lestvici. 35 ljudi so usmrtili leta 2014. 607 ljudi je bilo ubitih leta 2014 in 70 odstotkov v samo treh državah - Irak, Iran in Saudova Arabija. Indonezija, Japonska in še nekatere druge so leta 2014 usmrtile ljudi z motnjami v razvoju, pa tudi invalide. V drugem delu govora bom govorila o globalnem koridorju smrti, kakor se to imenuje. Gre za globalni seznam ljudi, ki so bili obsojeni in še niso bili usmrčeni skoraj 30 odstotkov se je povečalo število ljudi, ki so bili obsojeni na smrtno kazen. To je povečanje, ki ga lahko seveda izračunamo, vendar je številka verjetno višja. Pakistan, Egipt, Bangladeš, tam so številke res zaskrbljujoče. Egipt, Nigerija, tam se je število močno povečalo naša zaveznica ZDA je spet zelo visoko na tej sramotni lestvici. 72 smrtnih kazni so podali leta 2014. Več kot 19 tisoč ljudi je obsojenih na smrtno kazen. 8500 v Pakistanu. To je država, ki se je zavezala moratoriju. O tem smo govorili o, v pododboru za človekove pravice v Evropskem parlamentu in želimo vedeti, kakšne ukrepe je sprejela Evropska unija za to, da bi bolj zagovarjali to kampanjo o odpovedi smrtni kazni na zunanje politične področje, še posebej pri naših odnosih z državami, ki smrtno kazen še imajo. Zanima me, kako daleč bomo šli in kakšen pritisk bomo uporabili. Ali smo se pripravljeni spustiti v pogajanja z določenimi državami, zato da bi poskušali doseči moratori ali celo odpoved smrtne kazni. Nekatere države se od naših eh, zelo razlikujejo, ampak nekatere so precej podobne našim, naprimer ZDA. Zato bi bilo popolnoma legitimno, da tudi svoje zahteve podamo na tem področju, kajti v okviru TTIP-a že potekajo težka pogajanja, ampak tukaj govorimo o človeških življenjih. Evropska unija mora prispevati k reševanju človeških življenj in to je naša zaveza tudi do tretjih držav. Hvala. Uh, Gospa, ali sprejmete vprašanje gospoda Korvin Mikeja? Od koga? Od gospoda Korvina Mikeja. No, čisto odkrito, mislim, da bi bilo bolje, če nadaljujemo z razpravo. Hvala za ta odgovor. V imenu Evropskega sveta, gospod Nikola Šmit. Izvolite. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to zelo pomembno vprašanje in vprašanje, ki je ključnega pomena za nas, kajti je v srčiki naših urednot. Nobena država nima pravice odločati o življenju in smrti svojih državljanov. Vsi smo prepričani in tukaj citiram druge, da pravična kazen nikoli ne sme izključevati upanja in cilja rehabilitacije. To so besede, ki jih je izrekel papež Frančišek v ameriškem kongresu. Od leta 83 je prepoved smrtne kazni del pravnega reda skupnosti. To je del naše identitete. Zato mi je v veselje, da danes govorim tukaj, samo nekaj dni pred 10. oktobrom, ki je 13. svetovni dan boja proti smrtni kazni. Konec smrtni kazni je nekaj, za kar bi si morali prizadevati, vendar ne smemo pozabiti na svojo zgodovino. V 70. letih so se usmrtitve še vedno dogajale v Zahodnji Evropi. Spomnim se, da je socialistični predsednik v eni od večjih držav leta 82 odpravil smrtno kazen. Za železno zaveso so smrtne kazni potekale do konca 80-ih let. Danes pa je Evropska unija popolnoma prepovedala smrtno kazen. Stvari se lahko spremenijo, lahko smo sila v tej smeri in tudi moramo biti vendar nekaj mora biti jasno. Nikoli se ne smemo bati spregovoriti o prepovedi smrtne kazni. To je del naše zunanje politike in to mora biti tudi temeljni gradnik naše mm, politike. Pred desetimi leti je samo 59 držav prepovedalo smrtno kazen, zdaj je držav več kot 100, 101. Pred desetimi leti je 42 držav izvajalo usmrtitve, leta 2014 pa je število padlo na 22. To je veliko manj, čeprav še vedno preveč. Veliko držav je prepovedalo smrtne kazni v praksi, drugi pa so storili veliko, da so zmanjšali uporabo smrtne kazni. 140 držav je sedaj prepovedalo smrtno kazen v praksi ali v zakonodaji, vendar statistično to pomeni, da leta 2015 še vedno več kot tisoč ljudi obsodijo in osmrtijo in na tisoče jih čaka na usmrtitev. Leta 2013 do leta 2014 se je število smrtnih kazen povišalo in to je res grozljiva številka. To ste omenili tudi vi. Prepoved smrtne kazni po vsem svetu si zasluži našo politično zavezo in tudi vso našo energijo. Uporaba smrtne kazni za kazniva dejanja povezana z drugami je zelo kruta uporaba smrtne kazni. Mednarodna zakonodaja je jasna. Kazniva dejanja povezana z drugami niso najbolj resna dejanja, za katere bi bilo mogoče naložiti smrtno kazen. Žal, številne azijske države še vedno uporabljajo smrtno kazen za ta kazniva dejanja, vključno nekatere kot obvezno kazen. V Iranu so usmrtili 75 odstotkov od 660 usmrtitev leta 2015 zaradi kaznevih dejanj povezanih z drogami. Podobno se dogaja v Saudovi Arabiji v manjšem obsegu. Ampak to ni edini zaskrbljujoč trend. Smrtna kazen se še vedno uporablja za kazniva dejanja, ki ne spadajo v kategorijo najhujših kaznivih dejanj. To vključuje ekonomsko, ekonomska kazniva dejanja, apostazijo, ali celo spolne odnose med eh, dvema odraslima, ki se s tem strinjata. Nekatere države usmrču, usmrtijo celo mm, mladoletnike in ljudi z ovirami v duševnem razvoju. Številne smrtni kazni so tudi rezultat nepoštenega sojenja, pogosto brez možnosti pritožbe. Nekatere države izvajajo smrtno kazen na zelo krut način, naprimer obglavljanja ali križanja. In uh, v nekaterih primerjih družina sploh ne izve, kdaj bo obsojenec usmrčen. Gospod predsedujoči, jasno mora biti, da je Evropska unija vodilna na področju boja proti smrtni kazni in Evropska unija ima trdne smernice v to smer. Boj proti smrtni kazni je med glavnimi prednostnimi nalogami v novem akcijskem načrtu za človekove pravice in demokracijo, ki smo ga sprejeli julija leta 2015, je Evropska unija uporabila vsa diplomatska orodja za to, da bi se borili proti smrtni kazni po svetu. Obsojamo obširno uporabo smrtne kazni v nekaterih delih sveta. In nekateri od teh delov so na našem pragu. Iran, Irak, Saudova Arabija, Pakistan, Indonezija, Belorusija, Egipt, Japonska, Vietnam in ZDA, torej Združene države Amerike. Posebej smo se posvečali torej tem državam. Več kot 30 izjav in demarš smo poslali in podali v številnih državah na osnovi minimalnih standardov v skladu z mednarodno zakonodajo in smernicami EU na področju smrtne kazni. Mi smo najglasnejši zagovornik prepovedi smrtne kazni. Vem pa, da nekateri od vas menite, da Evropska unija ni bila vedno dovolj glasna. Čisto odkrit bom. Obsojanje je pomembno, vendar to pogosto ni dovolj. Na koncu mislim, da ni alternative aktivnemu ukvarjanju s tistimi, ki imajo drugačne vrednote od nas. To je najbolj učinkovit prispevek, ki ga lahko damo gibanju za prepoved smrtne kazni. Zato krepimo dialog z najbolj trdmastimi državami in to na vseh ravneh. Krepimo prizadevanja, še posebej v tistih državah, kjer je je usmrtitev več ali kjer je prišlo do ponovne uvedbe smrtne kazni, včasih po več desetletnem moratoriju. Naše strategije za človekove pravice po posameznih državah so določile, da je odprava smrtne kazni najpomembnejši zunanje politični vidik v teh državah. Imamo seveda dialog na področju človekovih pravic in o tem vedno govorimo, tudi ko se srečamo z podobno mislečimi državami kot Bhutan, Japonska in ZDA. Vprašanje smrtne kazni je vprašanje, o katerem govorimo vedno in z vsakim, brez strateških pomislekov. Govorimo s Pakistanom, Iranom, Saudovo Arabijo, pa tudi drugimi. Vsem damo jasno vedeti, da smrtna kazen ni rešitev terorizma, kriminalnosti ali vprašanja pravice še vedno bomo ostali na tej dvojni poti, torej izzivanje in aktivno ukvarjanje. Vendar s tem se ne ukvarjamo samo na dvostranski ravni. Uporabljamo tudi regionalne povezave. Zavedamo se, da Afrika predstavlja največjo koncentracijo držav, ki so prepovedale smrtno kazen v praksi in Afrika bi bila lahko naslednji kontinent, ki bo popolnoma brez smrtne kazni v prihodnosti. Zato EU podpira prizadevanje Afriške unije za to, da bi sprejeli dodatni protokol k afriški listini o človekovih pravicah in pravicah ljudi na področju prepovedi smrtne kazni. Trenutno pripravljamo regionalno kampanjo v Aziji za to, da bi spodbudili razpravo javnosti na področju vprašanja pravice do življenja. Evropska unija se poleg tega po prizadeva delovati na ravni združnih narodov o moratoriju na usmrtitve. Evropska unija veliko lobira in moratorij je bil sprejeti decembra leta 2014. 117 glasov je bilo za in 95 držav je bilo so sponzorjev. Evropska unija pomaga vsem, ki si prizadevajo za prepoved, vendar oblikovati moramo partnerstvo na globalni ravni, zato da bi bili uspešni in naš uspeh na področju moratorija nam nekaj pove. Nismo sami pri tem boju. Gospod predsednik, zahvaliti se želim Evropskemu parlamentu za stalno zavezanost boju proti smrtni kazni. To je vidno v številnih resolucijah in v številnih razpravah, pa tudi v misijah v tretjih državah. Poslanci večkrat opozarjajo na vprašanje usmrtitev, tudi z najbolj zahtevnimi sogovorniki. Računamo lahko na globalno mrežo partnerjev. Človeško dostojanstvo in moratorij na smrtno kazen je v bistvu naše zunanje politike. To je naš temelj in to so temeljne vrednote Evropske unije. In še naprej bomo o tem govorili z našimi partnerji o tej temi. Prizadevamo si za svet, kjer nobena država ne bo odločala o življenju svojih ljudi. Hvala. Dziękuję bardzo panie ministrze. Hvala lepa. Povedati vam želim, da poslanci ne morejo uporabljati modrega kartona za izjave sveta. Modri karton velja samo za druge poslance. Hvala lepa, zdaj pa poslanci v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Adaktuson v imenu ELS. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po podatkih Amnesty International se večina smrtnih kazni trenutno izvede na kitajskem. Temu sledijo diktatorski režimi v Iranu in Saudovi Arabiji. V Saudovi Arabiji se o usmrtitvah govori kot o edini obliki zabave za množice ob nogometu. To so usmrtitve v obliku v obliki obglavljen in križan, kot v islamski državi. Smrtna kazen je seveda zlobna in barbarska, vendar ne moremo poenostavljati razprave o smrtni kazni in samo preučevati način izvedbe. Preučiti moramo tudi človeško dostojanstvo, upoštevati je treba krščansko tradicijo, na osnovi katere temelijo naše družbe. Ljudje se morajo zavedati svojih grehov, prositi morajo za odpuščanje, kaznovati moramo dejanja, ne pa ljudi. Smrtna kazen gre proti temu načelu in smrtna kazen gre tudi proti načelu pravice do življenja. 10. oktobra bo potekal 13. svetovni dan boja proti smrtni kazni in to je priložnost, da Evropska unija opozori na urednote, na katerih temelji in te urednote so vedno najpomembnejše. Hvala. V imenu skupine SND Pier Antonio Panceri. Izvolite. Grazie, predsednik. Najlepša hvala predsedujoči. Smrtna kazan je najbolj nehumana in ponižajoča kazan, ki je tudi proti pravici do življenja. To je oblika kaznovanja, ki v sodobnih pravosodnih sistema, sistemih nima svojega mesta. Tisti, ki jo uporabljajo, pravijo, da gre za odzvračilno kazan, ki zmanjšuje kazniva dejanja in zato jo pogosto uporabljajo za kazniva dejanja povezana z drogami. to uživa tudi javno podporo, ker naj bi s tem zmaševali nasilje v družbi. Študije pa kažejo, da to vrstna oblika kaznovanja še prispeva k nasilju. Od odprave smrtne kazni je število kaznivih dejanj se zmanjšalo za 40 odstotkov. Smrtna kazen ima hude vplive na družbo in na posameznika. Zagovarja uporabo nasilja in sproži pravi krok nasilnih dejanj. Storilci kaznivih dejanj, ki storijo hudo kaznivo dejanje, v luči smrtne kazni nimajo nikakršnih dodatnih spobud za izboljšanje. Tako da so pozvani k temu, da m, mm, storijo še druga huda kazniva dejanja. Naprimer, da ubijajo priče, ki so bile prisotne pri prvotnem kaznivem dejanju. Uporaba kaznive dejanj, smrtne kazni je. M, mm, Pri, v primeru kaznjivih dejanj v povezavi z drogami ni dovoljena. Nekatere države pa še vedno uporabljajo to vrstno obliko smrtne kazni. Politika mora sedaj prevzeti pobudo in na prvo mesto postaviti človekove pravice. Jasno se mora izreči proti smrtni kazni. Državam, ki izvajo smrtno kazen, bi morali jasno reči, da to ni sprejemljivo. Javna podpora za smrtno kazen je pravzaprav išla iz um, prizadevanja za odpravo um, kaznjivih dejanj. Se pa je pokazalo, da se je število kaznjivih dejanj zmanjšalo na 48 odstotkov spet prejšnjih 65 odstotkov, ko so začeli razpravljati o alternativah k smrtni kazni. Tako da smrtna kazen kot zagotavljanje oziroma preprečevanje nasilja ni dober argument. Približno polovica milijona ljudi je priprtih v ZDA, ogromen odstotek je obsojen na smrt. Mi, socialisti in demokrati, smo torej proti smrtni kazni in Evropska unija mora jasno zagovarjati svojo politiko odprave smrtne kazni posod. Uh, on behalf, uh, Najlepša hvala, gospod Panteri, v imenu EKR, gospod Mark Demesmaker. Za minuto, prosim. Q, kolegas, elke execucij maakt mij stil. Elke... Najlepša hvala, predsedujoču predsedujoči. Vsaka usmrtitev je pravzaprav znak impotence. Gre za poraz nad človeštvom. Gre za neuspeh. Gre za neuspeh pri zagotavljanju pravičnosti. Res je sicer, da se število smrtnih kazni zmanjšuje po svetu in da so številne države v zadnjih letih odpravile smrtno kazen smo pa še daleč od tega, da bi posod po svetu odpravili smrtno kazen, kar kažejo tudi številke. Nekatere številke so se vedno mm, tajne. Vemo pa, da so v Iranu usmrtili vsaj 600 ljudi zaradi prešuštništva in podobnih eh, manjših kaznjivih dejanj. Zvezdna vlada ZDA je bila prav tako pozvana naj odpravi smrtno kazen v okviru svetovnih prizadevanj, da bi odpravili smrtno kazen. Če želijo združeni narodi zagotoviti to, bodo lahko računali na podporo Evropske unije. To meni steka slopis. Za minuto besera besterakeja smrtna kazen je posebna oblika barbarstva. Evropska unija temelji na demokratičnih načelih in moramo biti ključni akter pri boju proti smrtni kazni po svetu. Ne moramo tolerirati barbarstva. V boju proti smrtni kazni moramo biti vzor za vse tiste države, ki so v letu 2014 obsodile skoraj 2000 ljudi na smrt tudi sami moramo jasno reči, da nobena naša država članica ne sme pod nobenimi okoliščinami razmišljati o ponovni uvedbi smrtne kazni, ker bi to pomenilo kršitev pogodb in listine o temeljnih človekovih pravicah. To je zelo obsežna naloga in ne moremo se jo letiti sami. K tem je treba pritegniti tudi iz ZDA, zato da bi v vseh oblikah, zato da bi lahko skupaj zagotovili mm, odpravo smrtne kazni, Kitajska, Iran in Saudova Arabija so vodilni, ko gre za število smrtnih kazni. Kot ste eh, rekli, Kitajska še vedno ne razkriva natančnih podatkov. V mm, Saudovi Arabiji je še vedno veliko število izrečenih smrtnih kazni. Mm, v zadnjih protestih so zaprli mm, številne protestnike, ki in nekateri so bili obsojeni obsojeni na smrt. Tudi Rohanjeva vlada je obsodila ogromno število ljudi na smrtno kazen, skoraj tri usmrtitve imajo na dan. Če jih poprašate potem, mm, kakšno je mm, javno mnenje, vam verjetno ne bodo odgovorili. Veliko mm, posameznikov, ki so jasno spregovorili proti smrtni kazni, je za zapahi. Mislim, da moramo torej storiti korak naprej. Zadeve se poslašujejo in ne moremo podpreti barbarstva v kakršnikoli obliki, niti, niti smrtne kazni. Najlepša hvala za GUE NGL. Marij Kristin Vržja. Za minuto in pol, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Ni bolj barbarskega dejanja kot smrtna kazen, ne glede na pogoje, eh, v katerih se jo izvršijo in eh, število v številnih državah, eh, kot lahko vidimo, eh, se sicer smrtna kazen zmanjšuje, vendar pa v ZDA to še vedno močno prisotno. Pa, potem sta tu Pakistan ali pa Indonezija s svojo prakso na tem področju. Potem so tu tisti, ki še najbolj izvršujejo smrtna kazen kot Iran in Saudska Arabija, kjer se to samo še povečuje. Potem, eh, naprimer, gre za nagla sodišča eh, in posledica je sprejetje odločitve o smrtni kazni. Tu so tudi države, v katerih obstaja moratorij na smrtno kazen in vendar eh, se pogosto ne spoštuje. To se dogaja veliko eh, prepogosto. Res je, potrebno je podpirati tudi izobraževalne programe, zato da ne bo nikoli prišlo do tega, da evropski programi eh, pomoči, naprimer, da se potem uporabljajo v eh, take namene. Za taka barbarska dejanja. Hvala. On behalf uh, Green Group. Najlepša hvala. V imenu zelenih Barbara Lohbichler za minuto in pol. Hvala predsedujoči. Smrtna kazen ni pravi odziv na umore in na kazniva dejanja. Z izvrševanjem smrtne kazni ne zagotovimo pravičnosti, temveč porobrečilne ukrepe. Evropska politika se torej zauzema za odpravo smrtni kazni posod po svetu in usme, uspešni smo. 101 država je odpravila smrtno kazen za vse oblike kaznjivih dejanj. 33 držav v praksi, nekatere pa žal. Um, 33 um, v praksi, preostale pa samo kot črko na papirju. Še vedno opažamo, da je veliko držav po letu 2014 ponovno uvedlo smrtno kazen ali odpravilo moratorij. V skladu z mednarodnim pravom lahko smrtno kažen izrečemo v, v, bli, v primeru najhujših kaznevih dejanj, ampak na kitajskem, v Saudovi Arabiji ali v Iranu se smrtna kazen uporablja tudi v primeru kaznevih dejanj povezanih z drogami. Evropska unija je proti temu in je in zagotavlja prek Agencije Združenih narodov za boj proti drogam odpravljanje smrtne kazi v primeru kaznevih dejanj povezanih z drogami. V Pakistanu in Iranu pa se bojimo, da prihaja do neposredne povzave med tovršnimi kaznevimi dejanjami in smrtno kaznijo. Evropska unija mora zagotoviti, da se vedik smrtne kazni upošteva pri vseh strategijah za boj proti drogam. Odprava smrtne kazni pri kaznjivih dejanjih povezanih z drogami bi morala biti predpogoj za zagotovitev tehnične in finančne pomoči na področju boja proti drogam. Eh, lahko bila. Najlepša hvala, gospod Lokvihler. Ali eh, spremete modri kalton gospoda Korvina Mikkeja? Predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Um, Hvala. V imenu EFDD, Jonathan Arnold. Za minuto, prosim. Am... Najlepša gos... hvala, gospod predsedujoči. Nisem privrženec smrtne kazni, čeprav lahko rečem, da sem privrženec demokracije. Vedno znova smo slišali argumente za odpravo smrtne kazni in nasplošno se pridružujem tem argumentom. Ampak, če bi svoje volitev vprašal, kakšno je njihovo mnenje, potem bi se mnenja res zelo močno razhajala. Glede tega, ali nekdo, ki brezbrižno nekomu vzame življenje, lahko za to prejme tudi smrtno kazen. Obsojal bom tudi režim Saudove Arabije, ne samo zaradi odločitev na področju smrtne kazni, temveč zaradi sistematičnih um, kršitev oziroma zaradi kr sistematične um, nesorazmernosti pri uporabe smrtni kazni. Je pa tu treba upoštevati tudi poglede drugih in ne moremo reči, da je to edino legitimno stališče. Uh, Najlepša hvala. Spremete modri karton s strani svojega kolega? Gospod Etrič, pros, prosim. Ja, s kolegom se pogosto strinjamo o številnih zadevah, ampak tule se ne. Verjetno bi se večina kolegov strinjala, da medtem, ko on zagovarja bolj zmerno uh, stališče, In medtem, ko nekateri pravijo, da lahko o kazni odloča samo Bog, me zanima, ali me ne bi kdo podporil pri tem, ko pravim, da je smrtna kazen legitimna, če se demokratično, če se ljudstvo demokratično odloči za ponovno uvedbo smrtne kazni. Ja, verjamem v načelo demokracije če se ljudstvo neke države odloči za ponovno uvedbo, potem bi moral to sprejeti. Prav tako bi gospoda Etheridgea mm, pozval, da če bi bil sprejet moj argument, če bi obveljal moj argument, da bi pač odpravili smrtna kazen. Tako pač je pri demokraciji. Uh, Mislim pa, da ne moramo mm, vedno zaupati vladam, da se bodo prav odločile in da bodo imele mm, to moč odločiti o življenju, o smrti. Gre namreč za odločitev, ki je ni moč preklicati. Terese eh, Komodini Kakja, Genet Unovsmin. Sedaj pa Komodini Kakija. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Odprava smrtne kazni je nujno potrebna za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic. In jasni moramo biti, ko govorimo o odpravi smrtni kazni, ne govorimo o tem, da kazniva dejanja ne bi bila kaznovana. Kazen pa mora biti sorazmerna s kaznjivim dejanjem in v nevzavi na smrtno kazen gre še za bolj temeljna vprašanja. Nasplošno ne moremo sprejeti usiljevanja oblike kaznovanja, ki je sama po sebi proti človekovim pravicam in ne spoštuje dostojanstva posameznikov. Če posameznike podvržemo smrtni kazni, In glede na to, da vidimo, da smrtno kazen običajno spremljajo pravosodni sistemi, ki ne dosegajo visokih standardov naših postopkov, potem se mora Evropska unija jasno zauzeti za odpravo smrtne kazni posod po svetu. Dobro je, da države in vlade opozorijo na to na svetovni dan, ki opozarja na boj proti smrtni kazni. Treba pa še okrepiti našo zavezo. Treba je zagotoviti javno in finančno podporo podporo. Treba je um, okrepiti osveščevalne kampanje in izobraževanje kampanje. Treba je zagotoviti ustrezno finančno in pravno pomoč ter omogočiti pravično sojenje. Hvala. Mm, okay, a, uh, me, do you accept... Ali sprejmete modri karton gospoda Korvina Mikeja? Če ne, ne odgovarjam. Ne, predsedujoči, ne. Raje bi videla, da bi se nadaljevala razprava. Uh, um, uh... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hristeja za minuto in pol. Tanta Tecerila Lumira prezinta unul din. Hvala za besedo. Odprava smrtne kazni v vseh eh, državah sveta je eden izmed glavnih ciljev, za katere se prizadeva Evropska unija na področju zagotavljanja človekovih pravic. Smrtna kazen je namreč nezdružljiva s človekovim dostojanstvom. Raziskave so pokazale, da smrtna kazen ne odvrača od kaznivih dejanj, nasilnih kaznivih dejanj. In Evropska unija je ena izmed eh, najbolj dejavnih eh, na področju boja proti smrtni kazni. Prvi smo bili, ki smo sprejeli pravila glede prepovedi m, prodaje in trgovine s pripomočki za izvrševanje smrtne kazni. In eh, Evropska unija ima dožnost, da spodbuja konstruktiven dialog o tej temi. Javnost je treba osveščati tudi prek eh, obveščevalnih kampanj. Vse napore bi morali uporabiti za to, da bi države odpravile smrtno kazen ali pa vsaj kot prvi korak uvedle moratorij. Hvala. No, fru, eh, vice, Sedaj pa Cecilija Wikström za minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Nič ni tako dokončno kot smrt. Nič ni tako zelo nespremenljivo. Priznati pa je treba, da se sodišča tu in tam zmotijo. In v nekaterih državah se dogaja, da osebo, ki so jo zaprli, po več letih izpustijo, potem, ko je bilo dokazano, da so bili obsojeni, čeprav so bili krivi. Ampak, ko gre za smrt, je to dokončna odločitev. Nikolik, nikogar ne moramo obuditi od mrtvih in država mora varovati človeško življenje. Smrtna kazen je brutalna, ni civilizirana in nehumana. Danes zato pozivam predsedstvo in komisijo, ki je očitno odsotna, da smrtna kazen postane prednostna naloga. Treba si je prizadevati za odpravo smrtne kazni, kjerkoli se ta po svetu še pojavlja. Sedaj pa Pablo Iglesias. Señorías, como ustedes saben. Najlepša hvala, predsedujoči. Dame in gospodje, kot veste, bo jutri španski kralj spregovoril v našem parlamentu. In njegova družina je ter tesno povezana s kraljevo družino v Saudovi Arabiji. Saudova Arabija pa je ena izmed vodilnih držav pri izvrševanju smrtne kazni. In eh, jutri bi morali španskemu kralju povedati, da smo zaskrbljeni in da si želimo, da bi kralj uporabil svoj vpliv na Saudovo Arabijo in na njeno monarhijo, zato da bi odpravili smrtno kazen. Zdi pa se, da španske poslanci o tem niti ne bodo obveščeni, ker očitno ni nobenega več z nami. Tako da naj nasplošno povem, da sem proti smrtni kazni. Ima pa Evropska unija še vedno preveč trgovinskih partneric, ki še vedno uporabljajo smrtno kazen. Nekatere silimo v določene kompromise v okviru Svetovne trgovinske organizacije, smrtne kazni pa se pri tem ne dotikamo. Želim si, da bi torej Evropska unija bolj pritisnila na trgovske partnerice, da bi odpravile smrtno kazen. Eh, Jean Lambert. Sedaj pa Jean Lambert. Za minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Tako kot drugi, pozdravljam nasprotovanje Evropske unije proti smrtni kazni. Se pa strinjam, da mora biti naš pristop dosleden. Posredovanje Evropske unije na področju človekovih pravic je lahko uspešno, sploh če to poteka v kontekstu pogajanj z zadevnami državami članicami, ko gre naprimer za GSP plus ali pa za sodelovanje na kazensko-pravnem področju. Glede na to pa, da številne države še vedno izvršujejo smrtno kazen, bo treba storiti še veliko. Evropska unija bi lahko to uporabila kot politični instrument. Kot eh, drugi, sama obžalujem, da je Pakistan ponovno začel izvajati usmrtitve in da je odpravil moratorij. Izvajajo smrtne kazni, ki so bile izrečene predvsem v času Mušarafovega režima. Upam, da bo Evropska unija spremljanja trenutne obsodbe na smrtno kazen v kontekstu postopka GSP. Eh, Kolega Korao, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi jasno, da je smrtna kazen najbolj eh, nehumana kršitev eh, človekove, eh, človekovih pravic, kot je bilo rečeno na začetku razprava, razprave. Morda bi k temu dodal še sledeče. Tu je mnenje, da lahko bi si mislili, da smrtna kazen, za smrtno kazen sploh ni več prostora v 21. stoletju in hkrati sodelujemo s številnimi državami, ki zelo naširoko eh, uporabljajo eh, smrtno kazen. In eh, med temi so vplivne države, naši zavezniki, kot eh, so naprimer ZDA, s katerimi imamo zelo tesne povezave in odnose. Ne smemo pozabiti, da ZDA še vedno imajo smrtno kazen. To je torej absurdna eh, situacija in nismo še dosegli tega, da bi naši zavezniki opustili to prakso. Eh, hvala lepa. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Ali sprejemate modri karton? Grazie, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da bo bolj zanimivo, če nadaljujemo z razpravo. Hvala lepa. Um, Neni v poslanec Stanislav Polčak. Gospod Stanislav, eh, Stanislav Polčak. Eno minuto imate. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, odlično češčino imate. sem nekdo, ki eh, potrebno je pozdraviti prizadevanja proti ukonitvi, ukinitvi smrtne eh, kazni. In ni, nobenih dokazov ni, da bi smrtna kazen bila eh, naprimer dobro odvračilno sredstvo v primeru najhujših zločinov. To ni dokazano. In vendarle, se je to še povečalo. Veliko krat pa je potrebno, potrebno tudi povedati, da včasih se lahko zgodi tudi obratno, vendar pa ne smemo opustiti teh prizadevanj, pot bo še dolga. Kadar ta prizadevanja spodletijo, in da bodo še vedno obstajale države, ki vršijo smrtno kazen, pa je potrebno vsaj to zagotoviti, da se to ne dela retroaktivno, da, ne, da naprimer se to ne izvršuje v primeru naprimer nosečih žensk ali pa mladoletnikov, mladih ljudi, ki so mlajši od 18 let in eh, vsaj za te pogoje bi bilo bilo potrebno poskrbeti in eh, Tudi ministerski predsednik Fici je napisal knjigo o smrtni kazni. Mislim, da bi bilo dobro, da eh, to še enkrat analizira, kajti to, kar opisuje, je nekaj, kar priporoča tudi v primeru beguncev. Senjora, senjora deputado. Besedo ima gospa Ana Gomeš. E, za eno minuto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 potem se smrtno kazen vrši tudi v eh, tistih primerih dejanj, ki so povezana z, eh, z mamili, potem včasih zaradi politične motivacije, eh, zaradi preganjanja, naprimer, tudi v državi, kot je ekvatorialna Gvineja. In sicer na sramoto te skupnosti. obstaja finančna podpora za boj proti mamilom, vendar pa lahko to potem posredno podpira vršitev smrtne kazni. To pa je nesprejemljivo. Taka pomoč eh, je možna samo, če zadevne države ukinejo smrtno kazen. Kajti sicer bo to imelo nesorazmeren vpliv na eh, populacijo v zaporih, na same ljudi, tu je potem tudi farmacevtska industrija in zaradi novih farmacevtskih eh, proizvodov, ki jih uporabljajo naprimer v ZDA. Hadži Gorgiju. Besedo ima gospod Hadži Georgiju Takis. Eh, hvala lepa v Saudski, eh, v Saudski Arabiji so objavili, da bodo 17-letnega eh, mladeniča obglavili in ga tudi križali. In vendarle Evropska unija samo govori in ničesar ne stori konkretno. Potem še eh, drugi načini ko, eh, torej izvrševanja smrtne kazni, kot naprimer v Iranu. In eh, kot vemo, sankcij proti Iranu ni več, te so bile ukinjene. Tako da je potrebno zahtevati od evropskih voditeljev, da ko obiščajo te e, države, da na to opozarjajo in da to obsojajo, kot naprimer gospod Šulc, ko bo obiskal Iran. Potrebno je opozoriti na te kršitve človekovih pravic. E, potem glede ZDA, ZDA, ki ima smrtna, smrtno kazen. Tudi to je potrebno upoštevati. Deputy Annalise Dodds, one minute, take a flop, please. Besedo ima gospa Analize Dodds. Hvala lepa. Kot eh, mnogi predgovorniki eh, bodo, eh, se bo zelo veliko ljudi zauzemalo za ukanito smrtne kazni v soboto na praznovanje svetovnega dneva proti smrtni kazni. Kot drugi kolegi mislim, da je potrebno opozoriti tudi na primer Irana in pozdravljam to, da se ti odnosi z Iranom eh, normalizirajo, vendar pa, eh, pa eh, ni nišče še zares opozoril na, na to prakso izvrševanja smrtne kazni, ki se v tej državi še vedno dogaja. Pot potrebno eh, bi bilo omogočiti svobodo prostega glasovanja proti smrtni kazni eh, in sicer to obsoditi v primeru številnih nedemokratičnih režimov na svetu. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj ima besedo gospod Mahta za eno minuto. Hvala, eh, predsedujoči skoraj soglasno obsojamo smrtno kazen. Gre za barbarsko dejanje. E, poleg tega tudi to ni odvračilno sredstvo, kot je eh, izpostavilo več kolegov. Seznam držav, ki, eh, ki ima smrtno kazen, pa je še vedno zelo dolg. Eh, Tu so tudi populisti, ki vidijo smrtno kazen kot, eh, kot sredstvo za odpravo vsega zla. In eh, tu eh, so primeri kot primer človeka, ki se je želel samo udeležiti proti protestov eh, proti, proti smrtni kazni. In tu gre za mlade ljudi, ki se mobilizirajo za pravičnejšo družbo. In eh, glede na to, da je tu predstavnik sveta, imam dve vprašanji. Ali se je svet pripravljen zauzeti za ali proti temu barbarstvu in da eh, to spostavi kot pravilo, to pravilo spoštovanja človekovih pravic, ne pa se ukvarjati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 Eden izmed glavnih dosežkov Evropske unije je ta, da smo odpravili smrtno kazan. Tudi številne druge države v Evropi, ki niso članice Evropske unije, so odpravile smrtno kazan. In pomembno je, da Evropska unija ohrani svojo vodilno ulogo na tem področju. Treba je prepričati države, ki še vedno zagovarjajo smrtno kazan, da jo odpravijo. V preteklosti smo videli, da je prišlo tudi za izziv v Evropski uniji. Viktor Orban, predsednik eh, Mačarske, je začel razmišljati o ponovni uvedbi smrtne kazni, kar je nespremljivo. To je proti civilizaciji. S tem pa smo z nasprotovanjem to vrstnim razmišljanjem pa smo pokazali, kako močno Evropska unija zagovarja demokratična načela. Treba je torej obrati smer, ki je jasno proti smrtni kazni. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na postopek pritegniti pozornost eh, predsednika. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje med mandatom eh, zmernega, tako imenovanega zmernega ministerskega predsednika, predsednika Rohanija, eh, so obesili 2000 ljudi eh, in v zadnjih mesecih 700, eh, tako da bo pred koncem letu številka dosegla 1000. In na glavo prebivalca je to največje število izvršenih smrtnih kazni in eh, predsednik Šulc, pozivam vas kot eh, predstavnika Evrope, da ob obisku v Iranu in tudi po eh, tem sporazumu o jedrskem, torej o jedrskem orožju, da na to ne pozabite. Hvala lepa. Klaudijan Franzulika. Gospod Franzulika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, skrbi me. Uh, Eh, nedavni trend. Namreč vse več držav je, ki so sprejele zakone, ki se nanašajo na smrtno kazen v primeru eh, drog. In eh, potrebno bi bilo voditi kampanjo proti temu v zonanje in sicer skozi zonanje odnose, voditi razgovore, se pogovarjati z odgovornimi. Smrtna kazen je najbolj bolj nehumana, eh, nehumana in ponižujoča kazen, je v nasprotju s človekovimi pravicami, tudi mučanja eh, in vse to pomeni nespoštovanje človekovih pravic. Držati se je potrebno našega stališča glede smrtne kazni, in uh, smo za, uh, gl za globalno odpravo smrtne kazni in to je eden glavnih ciljev, naših ciljev na, uh, področju, na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Smrtna kazen je bila okinjena kot eh, predpogoj, vendar pa Kitajska, ZDA, številne muslimanske eh, države kot Iran in Saudska Arabija smrtno kazen še vedno imajo. Človeškega življenja ne bi smeli oduzeti nikoli in pod nobenimi pogoji. Vedno vsak človek naj ima pravico do ustreznega eh, sojenja in ne takih kazni. In eh, zato se lahko vprašamo, zakaj nekateri zahtevajo to smrtno kazen nazaj, da se ponovno uh, uvede. In res je, da uh, je v nekaterih primerjih imeti kazen, ki bo odvračilna, vendar pa ne iti tako daleč, kot je smrtna kazen. Tako da se zauzemam za globalno odpravo smrtne kazni. Hvala lepa. Uh, Kostas Krisogonas. Izvolite. Smrtna kazen je žalitev in spremeni obsojenca v predmet. Kaznuje se ga vzorčno, tako da nas to pripelje spet do vprašanja spoštovanja človekovih pravic. Zato je, je prišlo do prepovedi smrtne kazni na podlagi drugega protokola konvencije eh, OZN. Evropska unija sloni na vrednotah, kot so eh, človeško dostojanstvo, spoštovanje človekovih pravic in spodbujajo te vrednote na podlagi drugih, drugega in tretjega člena akta o eh, Eh, o ustanovitvi Evropske unije. So države, s katerimi ima eh, Evropska unija partnerske odnose in potrebno je narediti vse, da se doseže prepoved smrtne kazni tega barbarskega dejanja. Igor Šoltes ima besedo. Eh, hvala za besedo. Torej, gre za temo, na katero moramo biti vse čas zelo pozorni, odprava smrtne kazni je civilizacijski dosežek ki ga moramo braniti za vsako ceno in tu je eh, evropska unija lahko eh, zelo ponosna ker s tem branimo absolutno pravico do življenja. države ki imajo eh, smrtno kazen imajo seveda na nek način Eh, ravnanja katera so vredna eh, vsakega našega obsojanja in mislim da tudi evropska unija in evropski parlament ki lahko z državami ki imajo smrtno kazen uveljavlja ta tako imenovani politični pritisk ta politični pritisk tudi stopnjuje in mislim da je prav da ko se tudi evropska unija pogaja z državami o različnih trgovinskih sporazumih ki imajo smrtno kazen da na to še posebej opozori kot močan argument da se s takimi državami trgovinski sporazumi ne podpisujejo. Eh, gospod predsedujoči, v tem ustnem vprašanju oziroma vprašanju za ustni odgovor je govora o tem, da je potrebno delati na odpravi smrtne kazni tam, kjer še obstaja. Vendar pa Evropska unija nima pravica, da, pravice, da civiliziranim državam govori, eh, kaj morajo storiti. Nobenega eh, razloga ne vidim, zakaj naprimer, naprimer morilci in eh, morilci otrok eh, in podobno ne bi svojim življenjem morali plačati za svoje zločine. Eh, tako da bi si, mislim celo, da če bi prišlo do referenduma in če bi se to vprašanje zastavilo ljudem, potem sem prepričan, da bi se za to tudi opredelili. Najlepša hvala. Všem panjom in panom poslom. Naj vsem pojasnim, preden naprej dajem besedo, kakšna so pravila CatchDI-ja. Namreč, da je to možno upoštevati samo pred razpravo Eh, in eh, če se prijavite med razpravo, potem vam besede ne morem dati. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoči. Menimo, da ima vsak kdo pravico do življenja, gre za eh, osnovno temeljno pravico in v smislu naravnega prava. In tekom človeške civilizacije se je izvajalo smrtno kazen tudi v Evropi v preteklosti. Sam pa prihajam iz države, kjer smo pred 25 leti uvedli moratorij. Vprašanje je, ali imamo na voljo ustrezne instrumente v ta namen. No, to ni lahek proces, tu so najrazličnejši resni argumenti in sicer naprimer rekoč, da gre za terorizem, za teroriste in da je to dobro odvračilno sredstvo. In to je lahko včasih prepričljivo. In eh, tudi tu smo sprejemali resolucije, eh, ko so ljudje, ki so bili obsojeni na smrt, eh, da so bili pomiloščeni. In to je rezultat politike. Hvala lepa. Izvolite, gospod Kiniči. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Odprava smrtne kazni je ena naj, en največjih dosežkov v Evropi in medtem, ko je prišlo do stotine eh, usmrtitev na svetu v drugih državah. Spoštovanje dostojanstva eh, so univerzalne vrednote, ki jih moramo braniti z vsemi legitimnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo in sicer se za to trdno zauzemati. Uporabljati moramo tudi učinkovita sredstva za spremembo zakonodaje. Prav tako moramo preprečiti, da eh, prihaja do novih smrtnih obsodb. Gre za zavezo in na smrtno eh, kazen smrtna kazen, za smrtno kazen pravzaprav eh, smrtne kazni ne smemo tolerirati. Hvala lepa. Gospod Karski. E, Gospod Karski, imate besedo. človeško življenje je največ, kar imamo, eh, vendar pa je potrebno upoštevati tudi najrazličnejše razmere, v eh, katerih prihaja do smrtnih obsodb. Naprimer, v primeru umora ali najhujših eh, zločinov in kaznjivih dejanj, potem je potrebno skušati doseči, da vse države presežejo eh, to, eh, to vrstne ukrepe. So tudi situacije, kjer pride do smrtne kazni oziroma obsodbe zaradi prešuštva, spremembe vere ali pa eh, tihotapljenja mamil. V tem primeru ne smemo dvomiti, da gre za zločince. Po drugi svetovni vojni so se znašli pred sodišči tudi eh, nacisti in pa izrečene so bile smrtne kazni.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 Ta razprava v zvezi s smrtno kaznijo je tudi priložnost za izražanje, eh, za izražanje svojega stališča do smrtne kazni. Eh, rada bi upozorila na primer iske, irskega najstnika, eh, ki, katerega zločin je, da je izražal svojo svobodno mišljenje in protestiral. To je sedaj, eh, skratka, ki se je znašel v tej situaciji. To pa je kršitev drugega eh, člena trgovinskega sporazuma. In eh, zato bi opozorila gospoda Šmita, potrebno je biti zelo glasen glede teh zahtev. zahtev. In naprimer, um, sedaj je prišel čas, da Evropska unija in uh, uh, irska uh, vlada in drugi, uh, da se zauzeme, zauzamemo za tega mladeniča, ki čaka na, smrtno, izvršitev, na izvršitev smrtne kazni v zaporu. Grazie mille, presidente. Il... Gospod Kastaldo, hvala lepa, gospod predsedujoči. 2. oktober je bil mednarodni dan boja proti smrtni kazni. To je bil že neskončni dan velike žalosti, kajti zdi se, da je smrtna kazen še kako prisotna v svetu. To je primer zločina proti človeštvu. Tako imenovana smrtna kazen je nekaj, kar obsojajo tudi v velikih organizacijah, ampak Saudova Arabija, ZDA, Kitajska, Egipt in tako naprej še vedno izvajajo smrtno kazen. Tako se pogosto kaznuje politične nasprotnike. Jedrski sporozum z Iranom sicer podpiramo, vendar ne bi smeli dopustiti, da je to še ena komercialna možnost za nas. Ta sporozum bi morali uporabiti za to, da spodbojamo človekove pravice. Več kot 700 ljudi je bilo ubitih, v prvi polovici letošnjega leta in več kot 2000 jih ubije Kitajsko, ki je še ena pomembna partnerica. Storili bi lahko še toliko več za spodbujanje človekovih pravic po svetu. Evropska unija bi se morala še naprej boriti proti temu grozljivemu kaznivemu dejanju. Hvala. Gospod Ruža Tomašič, izvolite. Hvala. Lepa. Hvala. Evropa ima svoje stališče o smrtni kazni in sicer soglasno stališče. Srečna sem, da so naše družbe presegle to metodo in da se do sedanjih zločincev obnašamo kot, eh, to, eh, kot se spodobi za ljudi, eh, ki, katerih civilizacijo je oblikovalo krščanstvo. Menim, da je evropsko stališče o smrtni kazni potrebno spodbujati po celem svetu in zlasti v odnosih s tretjimi državami, s katerimi nas veže trgovina, potem diplomatski in vojaški odnos časi. Potrebno je tudi izbirati sredstva za dosego svojih ciljev, kajti za smrtno kazen ni prostora v 21. stoletju. Hvala. Hvala. Eh, behalf, uh... Hvala lepa. Gospod Nikola Šmit, v imenu sveta, izvolite. Predsednik, eh, lahko. Eh, gospod predsedujoči, zaključim lahko in rečem eh, pravzaprav tako, kot je ravno kar bilo rečeno, ni prostora za smrtno kazen v 21. stoletju in eh, potrebno je biti odločen glede smrtne kazni. Gre za zavezo, hkrati pa tudi za jasno sporočilo, ki ga je potrebno posredovati državam, ki še niso prišle vstopile v 21. stoletje. Ni lahke oziroma enostavne rešitve in ob vsaki priložnosti je potrebno delovati prepričljivo eh, in o tem govoriti, mobilizirati tudi našo civilno družbo, potem se posluževati nevladnih organizacij in tega kanala za eh, boj proti tem tej praksi, ki pripada preteklosti. Tu je tudi vse to, kar je že potekalo v Združenih narodih. Res pa je, da je to predolg proces, kajti v vsem tem obdobju še naprej prihaja do smrtne kazni in do usmrtitev. Tu gre za vrednote, vendar pa je potrebno pravzaprav te vrednote predočiti državam, ki jih ne delijo. In glede na to, da so človekove pravice tudi zapisane v sporazume in moramo pa hkrati tudi biti realistični. Ne moremo blokirati ali pa na nek način kaznovati eh, vse države, ki vršijo smrtno kazen, kajti mislim, da je to zlasti moč doseči prek dialoga in tako lahko pride do sprememb. In še vedno sem prepričan oziroma ostajam optimističen, da bodo lepega dne vstopili v 21. stoletje. Hvala lepa, gospod minister.